pripravi vrha predsednikov vlad in držav evroobmočja. V imenu sveta najprej dobi besedo gospod Lopez Garido. Izvolite. Gracias, Najlepša hvala, gospod predsednik. Res je, 7. maja ta teden bo potekalo zasedanje predsednikov vlad in držav evroobmočja. Zdaj pa uh, bomo o tem pomembnem sestanku razpravljali tudi tukaj v Evropskem parlamentu. Namen tega zasedanja je formalizirati dogovor, ki je bil dosežen o posojilih Grči. Eh, svežen finančne podpore za Grčijo naj bi državi omogočil iziti iz resne finančne krize, v kateri se je država znašla. Namen zasedanja pa bo tudi razpravljati o sklepih, eh, ki jih je potrebno sprejeti na podlagi nastalih razmer. Predvsem se bomo ozrli proti prihodnosti Evropske unije in evroobmoča. Predsedniki vlad in držav bodo v petek morali potrditi finančno rešitev, ki jo Evropska unija ponuja Grčiji. Z drugimi besedami, potrdili bodo zaveze, ki so že bile podane. Tu gre predvsem za politične zaveze, ki so bile podane že 11. februarja. Te zaveze so izraz solidarnosti do Grčije v teh izredno težkih finančnih razmerah. V petek bodo predsedniki vlad in držav torej predstavili eh, in tudi eh, sprejeli pripravljenost 15 drugih članic evromoča, da bodo, ko bo grška vlada sprejela načrt zelo eh, strogih finančnih in gospodarskih ukrepov, Eh, ponudile Grčiji posojila, ki so ji bila obljubljena za izboljšanje finančne stabilnosti. To bo seveda okrepilo tudi finančno stabilnost evroobmoča kot celote. In glede tega so že bile podane politične zaveze 11. februarja in sicer v resoluciji, ki so jo sprejeli predsedniki vlad in držav Evropske unije. Gre za zelo pomembno odločitev odločitev, ki je pomembna tako z političnega kot zgodovinskega vidika. Gre namreč za odločitev, ki je nujna za verodostojnost evroobmoča in tudi za zunanjo verodostojnost Evropske unije kot celote, sploh s finančne plati. Ravno tako je ta odločitev zelo pomembna za fiskalno konsolidacijo, ki jo zahtevajo evropske pogodbe, za eh, konsolidacijo eh, evroobmočja in tudi Evrope kot celote. Izredno pomembno je, da na ta način uh, omogočimo trajno oživitev gospodarstva v Evropi. Komisar Oli Ren je danes objavil pomladne napovedi 2010-2011 in te napovedi kažejo, da bo prišlo do Eh, postopne oživitve gospodarstva. Napovedi komisije potrjujejo, da se oživitev že dogaja. In glede na to, da smo izkusili najhujšo recesijo v svoji zgodovini, je napoved, da bo gospodarstvo zraslo za en odstotek v letu 2010 in za odstotek in pol v letu 2011 pozitivna. To pomeni, da se je recesija končala v zadnjem četrtletju in da se je začela oživitev gospodarstva. K temu je nedvomno prispeval tudi Evropski načrt za oživitev gospodarstva skupaj z načrti posameznih držav članic, ki so v gospodarstvu namenile velike količine denarja. Šlo je za denar, ki je prišel iz proračunov držav članic, pa tudi iz evropskega proračuna. In to je eden od razlogov, zakaj eh, sploh po najhujši recesiji v zgodovini smo zdaj končno priča znakom oživitve gospodarstva. In to potrjujejo tudi napovedi Evropske komisije. Odločitev o Grčiji, o eh, odobritvi posojil Grčiji je brez dvoma tudi prispevala k temu, da se nam obeta trajna oživitev gospodarstva v Evropski uniji. Pripričani smo, da se je Evropska unija dobro odzvala na gospodarske razmere, na gospodarsko krizo. Naredila je tisto, kar je bilo v njeni moči. Poskušala se je kar najbolje odzvati. E, tudi kar zadeva eh, izredne finančne razmere v Grčiji. V zadnjih mesecih je Evropska unija sprejela jasne korake na uh, poti proti oblikovanju uh, gospodarskega vodenja Evrope. Uh, Eh, kot temu pravimo. Včasih so se ti koraki zdeli prepočasni ali premajhni, ampak vsekakor so ti koraki bili sprejeti z veliko odločnostjo. In ti koraki bodo sedaj v petek potrjeni na zasedanju predsednikov vlad in držav. Gospodarsko upravljanje Evrope mora po našem mnenju temeljiti na treh stebrih. Najprej je tu odgovornost. Eh, odgovornost in uresničevanje podanih obljub. Eh, to so tudi obljube, ki so bile podane, ko je bila ratificirana pogodba. Eh, potem je drugič tu solidarnost, ki je v osrčju naših pogodb. In pa tretjič je tu usklajevanje. Usklajevanje pri fiskalni konsolidaciji, pri zastopanju Evropske unije, naprimer Eh, v forumih kot je G20 in usklajevanje tudi, kar zadeva izhodno strategijo eh, za, za izhod iz krize. Zato mislim, da bo dokument, ki ga bo Oli Ren predstavil 12. maja, nadaljeval v tej smeri. Za zaključek naj povem, da tisto, kar tukaj razvijamo, je gospodarsko upravljanje. Uh, ampak zato, da bo to upravljanje uspešno, potrebujemo učinkovite instrumente, potrebujemo element nadzora. Prepričan sem, da bo o tem govoril tudi dokument gospodarena oziroma Evropske komisije. Uh, potrebujemo zdrave finance in nadzor nad eh, finančnim sistemom, evropski nadzor nad finančnim sistemom. In zato pozivamo Evropski parlament, da kar najhitreje potrdi svežen o finančnem nadzoru, o katerem boste kmalo razpravljali v pristojnem odboru in tudi na plenarnem zasedanju potrebujemo tudi mehanizme, s katerimi bomo lahko v prihodnje preprečili morebitne krize. In pa seveda potrebujemo možnost govoriti z enotnim glasom, ki bo eh, celovito zastopa Evropsko unijo na vzven. To so torej tisti koraki, ki jih sprejemamo na poti proti gospodarskemu eh, upravljanju Evrope. Del tega so tudi posojila Grči in prepričan sem, da Evropska unija gre v pravo smer in da uh, utrjujemo ta dober pristop. Prepričan sem, da bodo predsedniki vlad in držav v petek potrdili svežen ukrepov za pomoč Grčiji. To so ukrepi, katerih namen je zaščititi finančno stabilnost ne samo Grčije, ampak eh, celotnega evroobmočja. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu Evropske komisije, predsednik komisije, gospod Barusu. Gospod predsednik, gospod minister, predsednik sveta, spoštovani poslanci in poslanke. Eh, prosili so me, da danes podam izjavo pred parlamentom v luči petkovega zasedanja predsednikov vlad in držav evroobmočja. Najprej pa naj izrečem sožalje družinam in svojcem žrtev demonstracij v Atenah danes. Uh, nič ne more opravičiti tega, da se posega po nasilju. Naj spregovorim o svežnju pomoči Grči, ki je bil sprejet prejšnjo nedeljo, potem pa vam bom povedal še, kaj mislim, da je po mojem mnenju potrebno, da preprečimo to vrstne krize v prihodnje. Kar zadeva Grčijo, e, grški organi so sprejeli večletni program eh, ukrepov za konsolidacijo. Eh, to je bilo eh, sprejeto v sodelovanju z Evropsko komisijo in mednarodnim denarnim skladom. Grške oblasti so predstavile verodostojen ukrep, svežen ukrep, s katerim naj bi ponovno spostavili tudi zaupanje. Grčija bo morala vložiti veliko napora, vendar vemo, da eh, nimajo nobene druge možnosti. Eh, v zameno pa je bil aktiviran eh, mehanizem za pomoč Grčiji. To je dejanje solidarnosti, kak, ki ne pozna sporednice nikjer po svetu. S to pomočjo bo Grčija lahko ponovno oživila svoje gospodarstvo, hkrati pa bomo s tem ohranili tudi finančno stabilnost celotnega evroobmočja. Naj pot, eh, Povem, da je komisija poskrbela za to, da gre za evropski mehanizem, ki temeli na dvostranskih eh, posojilih. Komisija je eh, sodelovala pri vzpostavitvi in sam bom igral eh, tudi pomembno vlogo pri spremljanju uporabe. Ta sveženj je povezan tudi z določenimi pogoji, komisija pa bo tudi upravljala s samimi posojili držav članic. Do konca tedna bomo že imeli kritično maso držav članic, ki bodo zaključile postopke za odobritev teh posojil Grčiji. Prepričan sem, da bo ta finančna pomoč brez primere eh, v višini 10 milijard eh, ter tudi eh, prilagoditveni načrt Grčije ustrezen odziv na finančno krizo krizo. Nobenega dvoma ni, da bo sledila tudi uresničitev tako strani Grče, kot tudi e, evropskih e, članic. Tukaj se moramo zahvaliti eh, tudi podpori, ki so jo izrazili ministri G20, vendar pa se zdi, da vsi trgi še niso prepričani. Eh, vendar pa mislim, da se motijo in na to se bom vrnil čez nekaj trenutkov. Poslanci in poslanke, na petkovem zasedanju eh, se bomo ozrli preko tega dogovora in eh, se lotili tega, kako se naučiti lekcij iz tega, kar se je zgodilo. Seveda je potrebno še naprej razpravljati o teh odločitvah in v to morajo biti vključene vse države članice. In naj zelo jasno povem, da razpravljanje in sprejemanje odločitev na ravni 27-terice je vir moči. Sicer moramo pospešiti svoje ukrepe, ampak skupno ukrepanje 27-terice, ki ne pozna uh, eh, usporednice po svetu, predstavlja najboljšo podlago za našo boljšo prihodnost v svetu. Uh, Tukaj vidim eh, dve najpomembnejši točki. Najprej okrepitev pravil za gospodarstvo upravljanje, drugič reforma finančnih trgov. Komisija zelo intenzivno dela na področju gospodarskega upravljanja in je pripravljena predložiti svoje uh, predloge. In to bo naredila prihodnjo sredo. Tukaj so, uh, na tem področju imamo tri glavne gradnike. Najprej je tu odgovornost. Okrepiti je potrebno pakt rasti in stabilnosti in spoštovanje tega pakta strani držav članic. Uh, potrebno je uresničiti tako preventivno kot Eh, sankcijsko plat eh, tega eh, pakta. Tisti, ki so v preteklosti razmišljali o, o šibitvi tega pakta, so sedaj sprejeli, da je potrebno zaostriti pravila in jih tudi ostreje uresničevati. Drugič, vzajemna odvisnost. Vsi smo v tem skupaj in kriza je jasno pokazala, da se moramo lotiti neravnovesi med državami članicami, še posebej na evroobmočju. Uh, Tu gre tudi za razlike v konkurenčnosti, kajti to je ključen element, ki vpliva tudi na druge vrste eh, neravnovesi. To ne pomeni, da morajo nekateri postati manj konkurenčni, da se bo zdelo, da so drugi bolj konkurenčni. Vsi eh, konkuriramo na svetovnem trgu. Vsi moramo okrepiti konkurenčnost tako, da, bo, da se bomo med seboj krepili. Potrebno se je lotiti tudi drugih vzrokov za neravnovesje. Zato, da bi dosegli napredek, bomo predlagali tesnejši nadzor in boljše usklajevanje gospodarskih politik. Zelo me veseli, da eh, opažam tudi večjo odprtost držav članic eh, za to vrstne ukrepe. Tretjič, doslednost. Eh, Vprašati se moramo, ali je naš sistem fiskalnih pravil popoln. Sam mislim, da bi bilo dobro spostaviti stalen mehanizem, ki bi obravnaval uh, motnje. Uh, konec koncev je bolje ukrepati preventivno, kot potem karkoli obžalovati. Upam, da bomo izkoristili priložnost v tem trenutku in upam, da nam boste pomagali pri doseganju teh reform. Z političnega vedika sem prepričan, da kar zadeva evropsko integracijo, smo sedaj v enem od trenutkov, ko če ne bomo dosegli več Evrope, bomo nazadovali. Preprosto ne moremo ostati tam, kjer smo. Tu je zelo poseben trenutek. Trenutek, v katerem sedaj živimo v Evropi. Naša solidarnost, naša odgovornost je vsak dan na preizkušnji in upam, da bodo voditelji naših držav članic eh, znali ustrezno izkoristiti to priložnost. Ne samo zato, da bi pomagali drugim, ampak tudi, da bi pokazali svojo odgovornost do našega skupnega evropskega projekta. Te reforme eh, bomo upeljali eh, na podlagi velikih prizadevanj, ki so že v teku. Eh, primankljaje in zadolženost določenih eh, držav je potrebno popraviti in to hitreje in bolj odločno kot pred krizo. Vendar pa je potrebno tudi reči, da ne moremo zanemarjati dejstva, da so težave z eh, proračuni posledica avtomatskih stabilizatorjev, ki jih je povzročila finančna kriza, ki ni izšla iz krize. Torej, razmere v evromočju so posledica protikriznih ukrepov, ki smo jih sprejemali po vsem svetu. E, ves čas je bilo jasno, da bo potrebno to situacijo naknadno popravljati in številne države članice so že sprejele drzne reforme, naprimer pokojninskih sistemov. Eh, to odgovornost, ki so jo pokazale vlade, morajo zdaj pokazati tudi akteri na trgu. In zato je nujno, da še naprej oblikujemo odgovoren finančni sektor, ki bo služil eh, gospodarstvu in državljanom. Zavedati se moramo, da so na finanč, eh, akteri na finančnem trgu uh, ključni uh, in da je tudi psihologija ključna sploh na trgih. Uh, Eh, finančna kriza je posledica kratkoročnega gledanja in procikličnosti in to je tisto, kar moramo nujno potrebu, popraviti. Potrebujemo močan finančni sektor, ki bo omogočal naložbe v skladu z našo vizijo za leto 2020. Potrebujemo odgovornost strani vseh akterjev na finančnem trgu. Marsikaj smo že postorili, kar zadeva reforme finančnega trga in upam, da nam boste pomagali k temu, da bomo to delo končali. Eh, namreč ukrepati moramo skupaj, parlament, komisija in svet. Eh, naše prednostne naloge so boljši eh, izvedeni finančni instrumenti, boljše upravljanje s tveganjem in to delo moramo pospešiti. V prihodnjih deli, eh, tednih bomo morali končati reforme, ki so že v teku. Kot sem dejal pred dvema tednoma, upam, da bo kmalo prišlo tudi do proboja, kar zadeva hedge sklade in eh, zasebni kapital. O, upam, da bomo kmalo dobili tudi nov nadzorni okvir. In uh, ustrezni novi evropski organi bi morali začeti delovati čim hitreje že leta 2001. Eh, vendar pa moramo mi poskrbeti tudi za to, da bodo imeli ustrezna urodja, da bodo opravljali svoje delo. Uh, Eh, to pomeni pooblastila za soočanje s krizami in pa pooblastila za eh, izvajanje evropskih pravil, ne samo nacionalnih pravil, ter eh, za reševanje sporov. Skrajni čas je, da sprejmemo te odločitve in da poskrbimo, da bodo te ambiciozne. Letos se nam bliža še kar nekaj predlogov za okrepitev nadzora, za boljše ukrepanje proti zlorabam trga, za večjo količino bančnega kapitala in za preprečevanje prevelikega zadolževanja. Eh, kar zadeva trge suverenega dolga, tukaj vidimo v zadnjih tednih eh, nove spremembe. Naš namen je povečati varnost na teh trgih. Predvsem poskušamo standardizirati pogodbe za derivate, Eh, in eh, ta del trga ustrezno urediti in ga nadzorovati. Ravno tako razmišljamo o tem, ali so potrebni eh, nadaljni ukrepi za ta trg. V tej krizi pa so zopet stopile v spredje bonitetne agencije in njihova vloga. Eh, zdi se, da so bonitetne ocene preveč ciklične, preveč odvisne od vzdušja na trgu, namesto od temeljnih eh, vrednosti. Vedno so stvari preveč optimistične ali preveč pesimistične. Ker imajo bonitetne agencije tako pomembno vlogo na trgu, imajo posebno odgovornost, ko skrbijo za to, da so njihove ocene tako eh, dobro utemeljene kot celostne. Zato komisija oblikuje novo zakonodajo za te, zelo je oblikovala oblikovala nova zakonodaja za bonitetne agencije, ki bo stopila v veljavo v prihodnjih mesecih. Agencije morajo delovati bolj pregledno in objavljati svojo metodologijo, vendar pa narediti moramo še več. Če želimo okrepiti njihovo odgovornost, jih moramo neposredno. Na nadzorovati in sicer mora to eh, početi Evropski organ za trge vrednostnih papirjev. To smo tudi predlagali. Eh, ravno tako pa eh, razmišljamo o potencijalnih ukrepih za eh, kar zadeva bonitetno oceno suverenega dolga. Komisija bo naredila vse, kar je potrebno za to, da bo poskrbela za finančni trgi, ne bodo igrišče za špekulante svobodni trgi predstavljajo podlago za delovanje učinkovitega gospodarstva, vendar pa ti trgi potrebujejo pravila in eh, ta pravila morajo biti strožja, če sicer delovanje trgov ogroža tisto, kar ne sme biti ogroženo. Delovanje trgov mora temeljiti na eh, utemeljenih ocenah in finančne storitve morajo biti ravno to, kar, eh, kar, kar, kakor se imenujejo, torej storitve akteri na finančnih trgih še vedno lahko delajo, ker regulativni organi in eh, demokratične institucije so poskrbele za stabilizacijo trgov. Hitro smo ukrepali in če bo potrebno, bomo hitro ukrepali tudi v prihodnje. Zato mora biti sporočilo petkove zasedanja jasno, namreč da bomo naredili vse, kar je potrebno na vseh frontah. Hvala.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 družinam žrtev zaradi dogodkov, ki so se dogodili danes. V mislih imam dogodke v Grči. Upam, da bo konec, da bodo poiskali izhod iz te slepe ulice v Grči. In mislim, da to velja za vse poslance v Evropskem parlamentu. Sedaj pa v imenu političnih skupin prosim za prispevke. Najprej v imenu Evropske ljudske stranke gospod Dol. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. V Evropi trenutno doživljamo zelo težavno obdobje. V Grčiji je nastala huda kriza, ki ima posledice tudi na evropske državljane. Ta kriza ima tragične in dramatične posledice. Deficit se v večini držav članic povečuje, evropski odgovor ni vedno na ravni pričakovanj evropski odgovor pa vseeno mora obstajati. Danes se morajo evropejci nekaj naučiti iz preteklih izkušenj in poskrbeti za boljše upravljanje. Vlade ne smejo same sprejemati odločitev brez usklajevanja s, s partnerji. S temi partnerji namreč delijo vrednote in skupno valuto. Ne morejo same določati prednostne naloge na področju davkov, proračuna, socialnih zadev. Treba je izvesti reforme v miselnosti, zato da bodo politične stranke, ministri, kolegiji prenehali s stalnim črnjenjem tistega, kar sprejemamo v Evropi. Oni so tisti, ki so sodelovali pri sprejemanju teh odločitev. Ali je sploh še možno dolgo pozivati partnerje k solidarnosti, če se nahajamo v krizi, če te iste partnerje potem popolnoma ignoriramo, ko stvari niso zapletene. Ali lahko zahtevamo od teh partnerjev dodatno finančno pomoč, če ne bomo potem javne izdatke predstavljali pregledno, če ne bomo pregledno predstavljali javnih bilanc. Zahtevamo solidarnost med narodi, vendar v nekaterih narodi ljudje delajo 35 let, se upokojujejo pri 65 letih, v drugih narodih pa ljudje delajo 48 ur na teden in se upokojujejo pri 67 letih. Mislim, da to ni možno. Ravno nasprotno. Mislim, da je prišel čas, ko moramo zastaviti pravo vprašanje in najti tudi prave odgovore. Ti odgovori v veliki meri niso nacionalni, temveč so večinoma evropski v svetu, kjer živimo. Ti odgovori ne smejo biti rezultat demagogije, temveč rezultat prevzemanja odgovornosti in zdrave pameti. Te odgovore moramo ponuditi mi, brez oklevanja. Kajti, če mi tega ne bomo storili, potem bomo morali na nje najti odgovore veliko hitreje, kot pričakujemo. Poleg tega nas bodo ljudje upravičeno obsodili, ker nismo opravili nalogo, ker jim nismo povedali resnico. Poleg tega pa bodo morali naši državljani biti žrtve še bolj strogih ukrepov, kot jih sprejemamo danes. Zato eksplicitno zahtevamo gospodarsko Evropo, socialno Evropo in davčno Evropo. To pa pomeni, da moramo sprejeti zelo konkretne ukrepe, tako v okviru vlad, naj si bodo z leve ali desne politične strani. Ali bo svet prisluhnil temu? Ali bomo zmožni z... to sporočilo posredovati svetu? Kija Ferhofštata sprašujem, ali meni, da je sploh možno imeti pogovore in razprave s svetom. On ima izkušnje in mi bo povedal. Obračam se tudi na komisijo. Jose Manuel, vi ste varuh pogodb. Prosim vas, da odločitve, ki jih sprejmemo, potem države članice tudi izvajo. Naprimer, direktiva o storitvah. Tu nismo pridobili nobene rasti in takšnih neuspehov si ne moremo privoščiti. Gospod in gospodje, nisem utopist, nisem naivan, vendar se mi zdi, da je za Evropo prišel trenutek resnice prosim vas, da se vseh teh izzivov lotite pogumno z odgovornostjo, tako kot so storili Adenauer, Schumann, De Gasperi in ostali ustanovni očetje. Ti so sprejemali pogumne vizionarske odgovornosti odločitve in mi moramo slediti njihovemu zgledu. Oni niso organizirali referenduma, temveč so sprejeli pogumne politične odločitve in se odzvali na izzive, ki so se takrat zastavljali. Kolegice in kolegi, morda bo ta kriza, ki jo trenutno doživljamo, zdravilna. Če bomo dovolj pogumni in sprejeli prave ukrepe, bo dobro. Vendar bo kriza še toliko hujša, če bomo zanemarili reforme, ki jih je treba izpeljati. Potrebujemo socialno, gospodarsko, upravljanje in vladanje. Treba je prilagoditi davčna pravila. Poleg tega pa moramo biti pozorni na to, da ne bomo vzpostavljali umetnih vrzeli med državami članicami in ostalimi. Ne ustanavljati oziroma vzpostavljati razlik med članicami Evropmoče in ostalimi. Prosim vas, da imate v mislih Evropo. Opravite študije, preučite, kaj se bo zgodilo, če se bodo Francija in ostale države znašle v prihodnosti v istem položaju, kot se danes nahaja Grčija. Kako bo to vplivalo na evro, kako bo to vplivalo na naše državljane. Hvala še enkrat vsem. Vsi nosimo odgovornost in čas se nam izteka. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala za vaš prispevek. Opazil sem, da je eden od kolegov, gospod Madlener, prosil za besedo v okviru postopka modrega kartona. Kolego Medlenerja imam tukaj, tako da besedo dobite kasneje, če boste potrpežljivi. Sedaj pa gospa Badija Kučet v imenu skupine SD. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik dovolite mi, da v imenu skupine socialistov in demokratov na začetku izrazimo naše sočutje do Grčije zaradi smrti, do katerih je prišlo danes. In pozivamo vse ljudi, naj ohranijo mirno kri. Le na ta način bomo lahko prišli iz te težavne situacije in gospoda Papandreua pozivam naj nadaljuje s pogumom, ki ga je izkazal in še naprej pomaga svoji državi. Upam, da bo v prihodnih letih Evropska unija po vseh svojih močeh pomagala, da bo reformni proces uspešen. Evropa ne more gledati križem rok, ker mora biti to preoblikovanje sad prizadevan vseh držav, ki delimo skupno usodo. Evropske fiskalne instrumente je treba ustrezno mobilizirati, tako da bomo lahko v teh težkih časih zagotovili vso pomoč. Ampak ne glede na grško krizo, lahko ugotovimo, da je bilo zadnjih nekaj tednov zelo poučnih. Vse, česar smo se naučili, moramo uporabiti, da okrepimo gospodarsko upravljanje Evrope in zgradimo EU, ki bo pristna gospodarska unija. To, kar je bilo v času Žaka Delora nekaj nepojmljivega, je postalo neizogibno in upam, da bomo kos izzivom, ki so pred nami. Če želimo doseči te ambiciozne cilje, se moramo naučiti delati skupaj. Pakt za rast in stabilnost je bil eden od elementov, ki je najbolj jasno pokazal, da moramo usklajevati naše gospodarske politike. Usklajevanje gospodarskih politik mora biti dejavno in učinkovito, cilj pa mora biti trajnostna rast, ki je bodo deležni vsi. Na ta način bomo lahko zagotovili delovna mesta. Upamo tudi, da bo Evropska komisija kmalo dala predloge v tej luči, predloge, ki gredo dlje od zgolj represivnega pristopa. Ustvariti moramo močno rast za vse od nas. Zato pozivam komisijo, naj v celoti izkoristi vlogo, ki jo lahko igra v tem obdobju. Prav tako potrebujemo mehanizm za podobne krize v prihodnje. Upam, da bo svet odobril mehanizem za finančno stabilnost tako, kot so to lani že naredili voditelji socialističnih strank. Opravka imamo s požrešnostjo in špekulacijami določenih finančnih agencij. Naš denarni sistem ni tak, da bi se lahko uprl tej krizi, zato potrebujemo nov, novo solidarnost. Ali bomo vsi skupaj delili skupno prihodnost, ali pa bomo ponovno zapadli v naše nacionalne egoizme. Lahko rečemo, da hočemo živeti skupaj, teoretično, v praksi pa vsak živi po svoje in mislim, da je to pravzaprav tisti preskus, ki ga moramo sedaj opraviti. V prihodnih nekaj tednih in mesecih imamo v Evropskem parlamentu možnost, da sprememo naše stališče glede mnogih zakonodajnih predlogov. Med njimi je, so recimo resolucije o skladih, o nadzornih organih in tako dalje. In poskrbeti moramo, da bomo imeli trden sistem spremljanja in izvajanja nadzora. Upam, da bo to dejansko pripeljalo do situacije, ki bo omogočila, da bodo tudi finančni akteri prispevali k svoje, k učinkovitosti tega sistema? Grčija. Mora imeti podporo svojih partnerjev. Če ne bomo uspeli doseči skupne politične agende, potem bomo obsodili naša gospodarstva na počasno rast in majhen potencial za ustvarjanje delovnih mest. Na ta način se ne bomo mogli postaviti po robu prihodnim krizam, ki bomo morda še hujše, prihodnost naše celine je torej na kocki, naša solidarnost pa je tisto, kar bo določilo prihodnost Evrope. Hvala lepa. In sedaj v imenu skupine Alde, gospod Gieferhofstad. Euh, <clears throat> Hvala lepa, gospod predsednik. Dovolite mi, da na najprej povem, da skupaj z vsemi kolegi se mi zdi in skupaj s predsednikom komisije upam, da bo mehanizem, ki smo ga vzpostavili, tudi deloval. Sicer sem bil kritičen do tega mehanizma, tudi dvome sem izražal na dvostranski ravni, vendar resnično upam, da bo ta sistem deloval, da se bodo ustavile špekulacije proti evru. Kajti postopoma to prerašča v špekulacijo proti evru, v napad na evro, ne gre samo za napad na Grčijo ali na trenutno finančno stanje v Grčiji. Situacija je veliko bolj resna. Zato upam, ko bo ta mehanizem enkrat formaliziran, upam, da 7. maja, bo potem tudi uspel delovati. Nimamo drugih instrumentov. Drugih instrumentov enostavno ni, tako da mora ta mehanizem delovati, zato moramo ta mehanizem tudi podpreti. Druga zadeva pa je ta, da moramo razumeti, da v bližnji prihodnosti ne bo možno vedno znova uporabiti isto rešitev. Potrebujemo nov strukturni mehanizem in to čim hitreje ne ravno v prihodnih mesecih, ampak upam, da v prihodnih letih zagotovo bo prišlo do podobnih situacij. Če želimo imeti strukturni mehanizem za prihodnost, se moramo zavedati nečesa. Tega, da se treba naučiti nekaj iz tistega, kar se je dogajalo v zadnjih petih mesecih. Pet mesecev smo rabili, da smo vzpostavili mehanizem. Tri mesece, da smo spoh sprejeli odločitev o samem načelu in potem nadaljna dva meseca, zato da smo ga bolj podrobno predelili. Zato, ker je to medvladni sistem. To je razlog za ta zaostanek. V prihodnosti moramo upoštevati pristop skupnosti, ki ga je zauzela tudi komisija. Na podlagi tega prestopa bi lahko že decembra oziroma januarja sprejemali odločitve, ki bi danes privedle do rezultatov in s tem bi zaustavili špekulacije do evra prva odločitev in prva lekcija v zvezi z zadnjimi petimi meseci je, da bomo od sedaj naprej, upamo, to delovalo, vendar od sedaj naprej bomo zahtevali od komisije, da poda svoj predlog, ki bo nosil oznako skupnosti in ki bo takoj prekinil špekulacijami do evra. S tem je verodostojnost in likvidnost postavljena pod vprašaj če imamo nek medvladni sistem, tega ni. Če bo 16 držav reklo ja, 16 parlamentov reklo da, prav tako s tem ne bomo dosegli ničesar. Gospod Ren je že podal predloge, tako da je druga stvar, ki se jo moramo naučiti, ta, da potrebujemo strukturne spremembe. V paktu stabilnosti bo treba nesti ustrezne spremembe v mehanizem, kot je rekel gospod Ren tudi druge sklade bi morali imeti možnost izkoristiti. Strategija 2020 je veliko dražja, kot smo sprva predvidevali. Potem so tu še bonitetne agencije, vendar te delujejo tako, kot delujejo vremenari. Včasih so napovedi preveč črnoglede, včasih preveč optimistične. Dejstvo pa je, da moramo na evropski ravni preučiti to dobro zamisel. Še zadnja pripomba, gospod predsednik. Pozivamo špansko predsedstvo, da čim hitreje potrdi vse predloge v zvezi s finančnim nadzorom. Se upravičujem, gospod predstavnik sveta, nismo mi krivi, svet je kriv. Komisija je podala predlog, ki sem ga sicer kritiziral, vendar je komisija storila veliko več, kot je storil svet. Mi trenutno preoblikujemo predlog komisije. En predlog imam za vas. Če želite, da naj se izvede finančni nadzor v enem mesecu, in da se takoj začnejo izvajati predlogi, potem predlagam, da Ekofin v naslednjem mesecu sprejme odločitve v zvezi s tem. To lahko poveste tudi vsem vašim kolegom na Ekofinu, ki niso storili ničesar drugega kot to, da so našli nek sistem, s katerim se bodo izognili finančnemu nadzoru, ki ga je spostavila komisija. Hvala. Želoni, volne, Hvala lepa. V imenu zeleni gospod Kon Bendit. Gospod predsednik, kolegice in kolegi bom nadaljeval v smeri, ki jo je začrtal Giferhofstadt. Očitno je, da smo štiri mesece živeli v zmoti in s tem smo na nek način dali novo dinamiko špekulacijam. Rekli so nam, da smo mi krivi, gospa Merkel, gospod Sarkozy, ne vem kdo še vse, ne vem, kaj počnejo, v svojem življenju, ampak v časopisih smo lahko prebrali, da bi morali ukrepati takoj. Poleg tega želim, da nekaj razumete. To, kar mora storiti vlada gospoda Papandreva, je pravzaprav misija nemogoče. Zato Ekofin, vodje vlad, prosim, da razmislijo pri sebi doma o tem, koliko časa potrebujejo za izvedbo reform, koliko časa je Francija potrebovala za izvedbo reform na področju pokojnin, koliko časa je potrebovala Nemčija. Sedaj pa zahtevate od Grčije, da stori vse v treh mesecih. Pa vi ste nori. Dokaz je, da viden v tem, da nismo dali gospodu Papandreju dovolj časa za to, da doseže soglasje v Grčiji. Vidite, kaj se dogaja v Grčiji. Vsak deluje po svoje. Lahko sicer stvari obžalujemo, delimo odgovornost, ampak deset let je v Grčiji vladala korupcija, klientelizem in tako naprej. Vendar stvari je treba prekiniti. Boste videli, kaj se bo zgodilo v Španiji, če boste naleteli na enake težave. Enako velja za Portugalsko. Boste videli, kako poteka vse skupaj. Gospod Baroso nekaj že ve v zvezi s tem, ker je zaradi tega izgubil volitve. No, pardon, nikoli ni izgubil volitev. Kaj želim povedati? Prevzeti moramo odgovornost, imeti moramo občutek za odgovornost in ne moremo zahtevati nemogočega. Nekaj časa nazaj smo slišali I want my money back, denar hočemo nazaj, vlada pa sedaj pravzaprav trdi, da želijo kovati denar na plečih Grčije. Grčiji dajemo posojilo po obrestni meri 3 ali 6, 6 odstotkov. To pa je nedopustno, zato ker mi pravzaprav s tem služimo na plečih Grčije. Guy Verhofstadt je govoril o investicijskem skladu, o solidarnostnem skladu, o mednarodnem evropskem skladu. Stvari je treba spremeniti. Tu, kolegice in kolegi, v tem Evropskem parlamentu imamo možnost da sprejmemo pobudo, da spremenimo pogodbe, nikar ne čakajmo na svet. Svet ni sposoben sprejemati odločitev. Mi smo tisti, ki moramo prevzeti pobudo. Skupno pobudo Evropskega parlamenta moramo uložiti zato, da se spremenijo pogodbe, da se oblikuje Evropski monetarni sklad, s katerim se bomo borili proti špekulacijam. To lahko storimo, yes we can, let's do it. Še nekaj bi rad povedal v zvezi s samim upravljanjem tega, kaj se dogaja v Grčiji. Komisijo prosim, da tudi generalni direktorat za zaposlovanje vključi v svoje delo, tako da bodo rešili situacijo, ki trenutno vlada v Grčiji. Svet pa naj prosim mednarodni denarni sklad prosi, da sodeluje tudi z ministrstvom za zaposlovanje v Grčiji ni samo finančni sektor tisti, ki bi moral diktirati stvari. Tudi mednarodna organizacija za delo ali pa generalni direktorat za zaposlovanje bi morala biti vključena v to delo. Ne morejo samo tisti, ki se ukvarjajo s financami, sprejemati nore odločitve. Še zadnja pripomba. Obstaja možnost, kako pomagati grškemu proračunu. Popolnoma enostaven način. Sprejeti je treba pobudo. Evropska unija mora sprejeti pobudo zato da pride do razorožitve v tej regiji, kar pomeni, da potrebujemo politično pobudo Grčija, Turčija, razoroževanje. To je politična pobuda. Turški vojaki naj se omaknejo iz severnega dela Cipra. Hinavsko je to, da smo v zadnjih mesecih francozi prodali za dve milijardi dolarjev šest fregat, potem za več kot 400 milijonov helikopterjev, Rafale za 100 milijonov. Nažalost, vam ne smem povedati, ali 10, 20 ali 30 Rafalo, moji špioni tega ne dovolijo. Nemčija je pod, prodala šest podmornic, v prihodnih mesecih jih bo dostavila Grči za več milijard evrov. To je hinavsko dajemo jim denar za to, da kupujajo naše orožje. Zato prosim komisijo, da v Evropskem parlamentu in svetu opravi študijo in da se ugotovi, koliko orožja je bilo prodanega Grčiji in Turčiji v zadnjih letih iz Evrope. Prav je, da vemo, koliko se ga je prodalo, da smo seznanjeni s temi podatki. Poleg tega pa moramo zagotoviti Grčiji, da bo imela celovito ozemlje. 100 milijonov oziroma 100 tisoč vojakov ima Grčija tam, Nemčija 200 tisoč. To je nesmiselno. 11 milijonov prebivalcev, 100 tisoč vojakov. Bolje je, da Grčija zmanjša število vojakov, kot da zniža plače. Komisija, lepo prosim, bodite malo bolj pravični. Konservatiščni reformatorji. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine ECR. Gospod Epping. Het woord te geven als, uh, als <clears throat> geboren antirevolutionair. Hvala lepa. Kot rojen protirevolucionar bom govoril nekoliko manj strastno kot gospod Kohn-Bendit, ampak sam sem ga leta 1968 videl šele kot otrok, ko je bil na televiziji. No, če si pogledamo kaj se dogaja, varčevalci. Upokojenci se sprašujejo, kaj se dogaja z njihovim denarjem. Govorimo o 110 milijardah, kar je ogromen svežen. Prej smo govorili o 35 milijardah, 16 milijardah, zdaj pa o 110 milijardah. Ne smemo pozabiti, da je Grčija živela preko svojih zmožnosti. Ljudje so se upokojevali pri 53 letih. Poglejmo si sedaj vse stavke, vse socialne nemire. Mislim, da gre za evropski problem, za naš problem. Gospod Konbendit, to, kar se dogaja v Atenah, vpliva na nizozemce, na flamce, na nemce, na vse in obstaja tudi nevarnost, da se to razširi kot neka infekcija. Zato je to situacija, ko moramo hitro ukrepati. Ampak mi moramo na novo napisati pravila pakta za rast in stabilnost. Ta namreč ne vodi ne v rast in ne v stabilnost. Potrebujemo močnejši nadzor. Komisija mora pokazati dovolj poguma, da doseže spoštovanje pravil, potrebuje strožji nadzor. To se v zadnjih nekaj letih ni dogajalo. Pogledati si moramo tudi neke vrste izhodno strategijo za državo, ki enostavno ne zmore biti v območju evra. Imamo pot izhoda za EU, ne pa tudi za evroobmočje. Lahko ima neka država svojo valuto in s tem razreši svoje probleme, z devalviranjem recimo. Zakaj nismo predvideli postopka izhoda iz evroobmočja, če Lizbonska pogodba to predvideva za EU? Če si pogledate Grčijo, boste videli, kje ima vse tesneje povezana Evropa svoje meje. Mi smo sedaj vsi ujetniki teorije vse tesneje povezane unije. Talci tega pa so davkoplačevalci, tega ne pozabite. Hvala lepa, sedaj pa v imenu GUE NGL gospod Biski. Gospod predsednik, kolegice in kolegi. Seveda je treba Grči pomagati ampak ta reševalna akcija ima tudi drugo plat. Francija in Nemčija sta imeli drugačno mnenje. Finančni trgi so bili dolga leta deregulirani, sedaj se posi čudijo, zakaj so zadeve drage. Mislim, da ne smemo delati napak, kajti mali ljudje, delavke in delavci so tisti, ki bodo najbolj drago plačali. Niso banke tiste, ki bodo plačale, pač pa so predvsem mali ljudje tisti, ki bodo plačali z glavo ali z denarnico. Z diktatom mednarodnega denarnega sklada se izproža nek navidezno demokratičen proces. Če si pogledamo preprogo iz nafte v zalivu iz Mehike, se dejansko uporabljajo načela povzročitelja. Tisti, ki je požešen na denar, mora v končni fazi tudi kriti stroške. Banke, vsaj v Nemčiji, ne bodo plačevale dolgov, ki so jih povzročile strinjam se. Pravzaprav so špekulirale proti evru in še špekulirajo proti evru, čeprav že dolgo govorimo o tem, da je nekaj treba narediti. Tukaj gre za prepoved dajanja kreditov, uvedba davka na tržne transakcije, posebne dajatve v finančni panogi, potem nekatere dajatve, ki bi bile obvezne za banke in zavarovalnice. Vse to so predlogi, ki so na mizi. Seveda pa mora tudi Grčija opraviti svojo domačo nalogo. Podobno kot druge države Evropske unije bi morala tudi Grčija obdavčiti bogatstvo, se boriti proti korupciji in tudi zmanjšati svoje izdatke. O tem je govoril gospod Kon Bendit, zato m, mm, se temu samo pridružim in ne bom ponavljal tega. Razumem ljudi, ki v Atenah hodijo na ulice in protestirajo. Tisto, česar pa ne razumem, je nasilje in pridružujem se vsem tistim, ki so izražili sožalje družinam žrtev. Nasilje dejansko povzroči ravno nasprotno tistega, kar želijo demonstranti doseči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 prizadevamo si, da bi si ogledali, kaj se dogaja. In ko uvajamo reforme, so pogosto navadni ljudje tisti, ki najbolj trpijo. Pogledati si moramo, kakšna je blaginja ljudi, ko uvajamo te reforme. Morda so ti moji zaključki nenavadni, vendar ne pozabite, danes so bili v Grčiji ubiti trije delavci, med demonstracijami, ki so jih izvedli drugi delavci. Kriza se je začela onstran Atlantika in lahko bi se zgodilo, da bodo v Grčiji šle stvari še naslabše. Politično življenje je bilo v Grčiji povsem obrnjeno na glavo. Sedaj vidimo izjemno, skrajno negativno gledanje na politike med eh, državljani Grčije. 400 poslancev grškega parlamenta je bolj nepopularnih kot kdajkoli prej. Podobne stvari se dogajajo tudi drugod v Evropski uniji. Tega se vsi zavedamo in vsi se zavedamo, da je najpomembneje zaščititi demokracijo. Ne morem se spuščati v podrobnosti, ker nimam dovolj časa, ampak naj zaključim s tem, da rečem, da morajo naši voditelji v petek delovati zelo hitro in poiskati trajno rešitev tudi za druge države. Grčija je le ena od držav, to je le vrh ledene gore. So pa države znotraj in izven evroobmočja, ki imajo tudi težave, ki bi se lahko v kasnejših mesecih izkazale za še hujše. Hvala. Nisem vas želel prekiniti, ker eh, nam je vaše mnenje, mnenje Grka, zelo pomembno. Kolega Hvala. Gospod Madlener, v imenu samostojnih poslancev, minuto in pol. Eh, eh, eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi odgovoril gospodu Ferhofstatu in gospodu Šulcu, čeprav ga ni tukaj, ampak namenjam to njihovi politični skupini, ker so oni so avtori problema. Solidarnost naj bi bila potrebna. Naj vas spomnim, Leta dolgo je bila Grčija največja prejemnica evropskih sredstev. Vi ste pa taki eurofili, da želite, da Evropa postane še večja in niste sposobni izražati kritike. Vemo, da je naslednja na vrsti Španija. V zadnjih 15 letih je bilo 2 milijona nezakonitih priseljencev legaliziranih. Če si pogledamo stopno brezposelnosti v Španiji, bomo videli, da so v podobnem položaju kot Portugalska. To so vse države s socialističnimi vladami, ki smo jih podpirali z evropskimi sredstvi leta dolgo. Do sedaj je bilo vse v redu in prav, zdaj pa naj bi naši državljani in davkoplačevalci poravnali račun. Grki morajo ponovno uvesti drahmo, ker očitno ne zmorejo biti v evroobmočju. Podobno velja za Španijo in Portugalsko. Državljani Severne Evrope namreč ne bodo hoteli plačevati za vaše napake in za napake socialističnih vlad v teh državah. Tu si moramo pogledati tudi dejstvo, da Vse države s socialističnimi vladami prejemajo sredstva EU, vi pa sedite križem rok in ne naredite nič. Hvala lepa. Postopkovno izvolite, gospod Lambrinidis. Hvala lepa, gospod predsednik. Opravičujem se, ker prosim za besedo. Ampak gospodu Salavrakosu sem želel odgovoriti. Dejal je, da so bili trije delavci ubiti v Atenah in da so jih ubili drugi delavci. To ni res. Ubili so jih kriminalci, morilci. Delavci so se odeležili mirnih, velikih in mirnih demonstracij in niso nikogar ubili. Ljudje, ki so izvedli ta zločin, so bili obsojeni strani gospoda Papandreuma, predsednika vlade in vseh ostalih. Narobe je, da rečete, da so delavci ubili druge delavce. Delavci ne ravnajo tako. Oni samo izražajo svoje stališče grških delavcev. Hvala lepa. Hvala. Hvala, gospod Lambrinidis. Da ste nam zadeve še nekoliko pojasnili, ne bi se rad spuščal v razpravo. V zvezi s tem bi pa rad še enkrat dejal, da vsi skupaj, vsi poslanci Evropskega parlamenta izražamo sožalje. Mislim, da bo tudi predsednik Evropske komisije z nami, ko izražamo naše sožalje vsem grškim državljanom. To so naši prijatelji In sedaj vemo, da je odgovornost na obeh straneh situacije v Grči. Naj povem, da imam tudi jaz od, izkušnje s takimi odgovornostmi. Namreč jaz sem bil tudi član in aktivist sindikata in bil sem tudi predsednik vlade. Tako da lahko razumem, kakšen je položaj v Grčiji. Seveda pa gredo naše misli predvsem družinam žrtev. Ampak hvala lepa za to, da ste se odeležili v tej odgovorni razpravi. naslednja točka na dnevnem redu skupna razprava Evropa dvajset dvajset nova evropska strategija za rast in delovna mesta v imenu